potem je zapisnik s tem sprejet. Naslednja točka dnevnega reda je izjava sveta in komisije v zvezi s sporozumom SWIFT. Besedo takoj predajam gospodu Lopezu Garidi, ki predstavlja svet. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, gospa komisarka Malstromova. 24. marca, torej prejšnji mesec, je Evropska komisija sprejela priporočilo svetu, ki bi omogočilo odprtje pogajanj med Evropsko unijo in ZDA z namenom, da bi dosegli sporazum z eh, finančnim ministrstvom ZDA, glede prenosa finančnih podatkov v luči boja proti terorizmu. To priporočilo je predstavil poročevalec. Prisotni so bili poslanci. Potem pa je bilo priporočilo predstavljeno tudi svetu. Svet je še vedno prepričan, da potrebujemo to vrsten sporazum, zato popolnoma podpiramo priporočilo, ki ga je izdala komisija in da se izpogaja sporazum, kar zadeva izmenjava finančnih podatkov o boju proti terorizmu. Na ravni Kureperja eh, se ta sporazum oziroma ta predlog, ki ga je pripravila komisija, trenutno preučuje in zadeva bo uvrščena tudi na dnevni red naslednjega zasedanja sveta. Pričakujemo, da bo glasovanje ugodno. Seveda pa je potrebno tukaj upoštevati odločitev Evropskega parlamenta, prav tako pa bo potrebno upoštevati različna mnenja, ki jih boste danes izrazili v tem, tej dvorani tukaj v Evropskem parlamentu v današnji razpravi. Kar zadeva svet, svet se strinja z Evropskim parlamentom, kar zadeva prihodni sporazum SWIFT. Ta sporazum bo moral vključevati določena jamstva in varovalke. Razumemo, Eh, pomisleke, ki jih je izrazil Evropski parlament, kar zadeva zagotavljanje tega, da vedno spoštujemo listino o temeljnih pravicah, ne glede na okoliščine, sploh osmi člen. Ravno tako je potrebno spoštovati Lizbonsko pogodbo in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Zato smo prepričani, da je potrebno spoštovati temeljna načela, ko gre za prenos eh, to vrstnih, torej osebnih podatkov. Eh, pravica, na katero se podatki nanašajo, ima pravico biti obveščena o prenosu podatkov, prav tako, če je potrebno, mora obstajati možnost poprave podatkov, če so ti napačni, ravno tako pa mora obstajati možnost, da se zahteva izbris teh podatkov, če so napačni. In tukaj ne sme biti nikakršne diskriminacije. Vsi državljani Evropske unije morajo biti obravnavati enakopravno z državljani ZDA. Prepričani smo, da bo ta sporazum dosežen. Prepričani smo torej, da bomo podpisali sporazum z ZDA za obdobje petih let. Kar pa zadeva izmenjavo podatkov s tretjimi državami, eh, razumemo, da kadar imajo ameriške oblasti v vzrok, da menijo, da bi bili podatki koristni tudi za druge države, ko gre za pregon terorističnih dejanj, da se lahko ti podatki uporabijo. E, sicer pa je to e, enako, kot je predvideno v evropski zakonodaji. Tudi tam je predvideno v tovrstnih okoliščinah, če e, določena država Evropske unije potrebuje podatke iz druge države, lahko za nje zaprosi. In to je pomembno v luči boja proti terorizmu. Potem je tu še uh, vprašanje eh, prenosa podatkov v svežnjih. Eh, torej podatkov, ki se ne nanašajo na eno specifično osebo. Eh, to načelo je potrebno ohraniti iz tehničnih razlogov, ravno tako pa moramo poskrbeti, da bomo pri tem učinkoviti. Včasih je pomembno, da je na voljo določena količina podatkov, zato da je mogoče priti do določenih sklepov, sploh ko gre za teroristična kazniva dejanja. Uh, Ko govorimo o prenosu podatkov, mora ta prenos biti strogo omejen, ravno tako pa moramo poskrbeti, da gre za specifični namen boja proti terorizmu. To mora biti namen tovrstnega početja. In ravno zato eh, želimo tovrstni sporazum, to je eh, rezon detre za obstoj tovrstnega sporazuma. Imamo torej predlog, ki ga je predložila komisija. Eh, Ta predlog je podroben, mislim, da je dober in ponuja tudi jamstva, kar zadeva človekove pravice in temelje pravice posameznikov. Gre za sporazum, ki, si, ki temelji na vzajemnosti in sorazmernosti, kar zadeva zbiranje podatkov. Uh, Prav tako pa mislim, da temelji na načelu nadzora. Komisija je o tem že govorila, potrebujemo nadzor, potrebujemo tudi nadzor strani Evropskega parlamenta. Evropski parlament je uh, polnopravno vključen v ta pogajanja, torej ima možnost nadzorovati potek in upam, da bomo na koncu prišli do učinkovitega sporazuma. Kar pa zadeva Evropski parlament, uh, mislim, da bi se moral tudi Evropski parlament zavezati temu sporazumu in zato mislim, da se lahko strinjamo, da je potrebno podatke prenašati, kadar je to potrebno. Vse to pa bo seveda upoštevano tudi v posameznih fazah pogajanj. Svet razume, da parlament potrebuje uh, enostaven dostop do določil mednarodnih pogodb, da mora uh, uh, steči postopek posvetovanja, kadar potrebujemo soglasje parlamenta in dejansko je bilo rečeno, da bo prišlo do medinstitucionalnega sporazuma s parlamentom in v imenu sveta lahko potrdim, da je tak sporazum predviden. Najlepša hvala, gospod Lopez Garido. Sedaj pa dobi besedo komisarka gospa Malmström. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Poslanci in poslanke, eh, zbiranje finančnih podatkov je pomembno za boj proti terorizmu. Vemo, da so bili to vrstni podatki eh, pomembni v boju proti terorizmu v Evropi pri preprečevanju napadov, kot je bil naprimer napad leta 2006 z tekočimi bombami. Nedavno sem se sestala z ameriškim sekretarjem Napolitanom, s katerim sva se pogovarjala o tem vprašanju. Zavedamo se, da je potrebno reformirati začasni sporazum, ki ga imamo. Obstajajo pa seveda tudi eh, dvomi glede tega, da se določene sledi utegnejo v mestnem času izgubiti. Eh, Potrebujemo torej nekaj, kar bo zapolnilo to vrzel, hkrati pa zagotavljalo vsa potrebna jamstva. Zato je komisija po zadnji razpravi na to temo začela hitro delati in pripravljati nov mandat za nov sporazum. Mislim, da je mandat ambiciozen, a hkrati realističen. Poskuša uravnovesiti kolektivno varnost in upoštevati temeljne pravice zaščito podatkov. Vse to na podlagi. Eh, resoluciji parlamenta je septembra lani in februarja letos. Zahvaljujem se poročevalki gospe Henes Plešer za konstruktivno sodelovanje. Komisija je poskušala biti stalno v stiku z njo in z eh, ostalimi poročevalci glede tega sporazuma. Zelo pa sem hvaležna tudi predsedstvu, ki je opravilo veliko dela za to, da bi doseglo uspeh v svetu. Poskušali smo upoštevati pomisleke, ki jih je parlament izrazil v svoji resoluciji. Podatki bodo uh, podvrženi obdelavi samo z namenom preprečevanja terorizma. Tretje, stran, tretje osebe ne bodo eh, prejemale podatkov v svežnjih. Obstaja eh, načelo vzajemnosti, načelo puš bo veljalo, ravno tako pa smo se lotili tudi vprašanja eh, pritožbe na nediskriminatorni osnovi. Eh, ravno tako bom poskrbela, da bo komisija tekom celotnega postopka vse čas o tem obveščala uh, parlament. Naš cilj pa je, da bi ta sporazum podpisali pred, jun, pred koncem junija, zato da bi parlament lahko glasoval julija. Kar zadeva prenos podatkov v svežnjih, vem, da je parlament glede tega zelo zaskrbljen, ampak brez to vrstnih podatkov eh, boj proti terorizmu ne bi, ne bi bil mogoč. Ampak imeli bomo varovalke, s katerimi bomo poskrbeli, da ne bo mogoče dostopati do podatkov, če ne bo obstaja utemeljen sum za to, da je neka specifična oseba povezana s terorizmom ali da financira terorizem. Hkrati pa so ti eh, prenosi podatkov anonimni. Uh, Eh, prenos tovrstnih podatkov je seveda občutljivo vprašanje in prizadevali si bomo za čim manjši obseg tovrstnih izmenjav, ampak moramo biti realistični. Ni verjetno, da bi prišlo do bistvenega zmanjšanja eh, v primerjavi eh, z izmenjavo, kakor poteka sedaj. Vzajemnost je temeljen predpogoj. Tudi ameriška stran bo zavezana posredovati podatke eh, v Evropo in eh, bo lahko ukrepala tudi proti potencijalnim osumljencem v Evropi. Kar, če se bomo kdaj odločili, da bi sami oblikovali podoben program, bodo američani nedvomno eh, nam v veliko pomoč in pri tem bo seveda eh, sodelovala tudi komisija. Eh, govora je o petletnem obdobju za hranjenje podatkov. Eh, naj vas opomnim, da je to tudi rok, ki velja za hranjenje podatkov eh, eh, pri bankah z vidika boja proti pranju denarja. Za zaključek, prepričana sem, da je osnutek mandata korak naprej. Upoštevamo pomisleke parlamenta, ki ste jih izrazili v svoji resoluciji. Upoštevamo poziv poročevalke, da bi imeli dvotirni pristop, ki bi eventualno lahko pripeljal do našega lastnega eh, programa. Čeprav je to seveda nekaj, o čemer se moramo pogovarjati znotraj Evropske unije. Eh, seveda pa je podlaga za vse to, da sta eh, ZDA in Evropska unija enakopravna partnerja, kar je dolgoročni cilj na tem področju. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa predajam besedo gospodu Busutilu za tri minute. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prvo, kar je potrebno povedati strani parlamenta, je, da si parlament želi to vrstnega sporozuma. Seveda pa ne želimo tega sporozuma za vsako ceno. In hudič kot vedno tiči v podrobnostih. To je tisto, o čemer bomo danes razpravljali v tej dvorani. Po februarskem glasovanju. Eh, se je bilo potrebno naučiti dveh temeljnih lekcij. Prva je, da ima Evropski parlament nova jasna pooblastila, ima besedo in eh, svoje pravice želi tudi uresničevati. To pa želi početi konstruktivno in odgovorno. Vendar vsekakor parlament namerava uresničevati svojo odgovornost. Eh, druga lekcija pa je, da prvi sporazum ni bil dovolj dober in da ga je potrebno izboljšati. Vsekakor pozdravljam pripravljenost komisije, da eh, oblikuje mandat, kot je to že eh, storila in to čim prej po februarskem glasovanju. Ravno tako pa eh, si tudi sam želim, da bi ta mandat bil čim hitreje potrjen tudi v svetu. Kot rečeno, parlament si želi sporazuma in podrobnosti glede tega, kaj si želimo, smo zapisali tudi v resolucijo, ki je naletela na široko podporo eh, v našem parlamentu, sploh med vodilnimi skupinami. Kar zdiva podatke v svežnjih, to je za nas pomembno vprašanje, gospa komisarka, in dobro veste, da tisto, kar želimo eh, glede teh podatkov, bo pomenilo neko, nek nov način razmišljanja in ne samo na strani američanov, ampak tudi na naši strani. Kaj želimo tukaj v Evropi, tudi za same sebe, ali si želimo svoj lasten eh, program. Eh, sledenja finančnih podatkov za boj proti terorizmu. Kako se bomo tega lotili? Vsekakor to je pomembno vprašanje, ki se mu ne moremo izogniti. S tem vprašanjem se moramo soočiti. Prihodnji teden se bomo lotili teh podrobnosti, ko se bomo o njih pogovarjali z kolegi v ameriškem kongresu. Misija našega parlamenta bo namreč obiskala ZDA. E, mislim, da imam tri minute, gospod predsedujoči, zato si bom vzel še 30 sekund. Hvala. Naslednji teden bo torej misija Evropskega parlamenta obiskala ZDA in o teh vprašanjih bomo razpravljali s kolegi v kongresu, pa tudi z ameriškimi oblastmi. E, želimo si, da bi bili tudi pogovori konstruktivni. E, tja želimo zato, da bomo pokazali ameriškim oblastem, da mislimo resno, da si želimo sporozuma, ampak da imamo pomisleke in da želimo, da se te pomisleke odpravi. Hvala. Eh, e Najlepša hvala, gospod Pusutin se eh, opravičujem za prekinitev. Zmotil sem se pri branju, mislil sem, da imate dve minuti, torej se opravičujem. Gospa Birgit Cipel za tri minute. Najlepša hvala, gospod predsedujočim. Eh, glede ene točke bom ugovarjala eh, predhodniku. V mojem interesu ni, da pridemo do sporazuma čim hitreje, ampak da bo ta sporazum čim boljši. Kakovost mora biti pred časovnico. In pa še ena pripomba. Evropski parlament je že enkrat zavrnil sporazum in poleg vseh vsebinskih razlogov je bil eden od razlogov za to tudi neuključenost Evropskega parlamenta. Uh, Eh, ta teden smo se odločili, da ne bomo sprejemali nobenih sklepov v parlamentu. Prosili pa smo tudi svet, da sami eh, odložijo odločanje, dokler ne bomo odločali mi. Nekoliko sem presenečena, da eh, obstajajo poslanci, ki ne jemljajo resno naših lastnih odločitev in mislijo, da bi svet vendarle lahko odločal. Sama mislim, da mora tudi svet po svojo odločitvijo počakati do 6. maja, ko bomo glasovali mi. Mislim, da to dejansko ne bo ničesar spremenilo in tudi iz EDA bodo to nedvomno razumeli. Zdaj pa kar zadeva samo snutek mandata. E, pozdravljam dejstvo, da si komisija prizadeva upoštevati naše zahteve. E, e, istočasno pa želim jasno povedati, ta pogajalski mandat Eh, potrebuje tudi še vsebinske spremembe. Te so nujne, če naj parlament z večino potrdi ta sporazum. Mislim, da eh, zato, da bi ga potrdili, sedanji mandat ni dovolj ambiciozen. Problem prenosa eh, masovnih podatkov v svežnjih ni rešen. Eh, mesečno naj bi šlo za konkretne podatke o petih do desetih eh, Eh, oseb, eh, ki so dejansko zanimivi in zato vsekakor ni sorazmerno, da se eh, s tem namenom prenašajo podatki o milijonih evropskih državljanov. In tudi ni tako jasno dokazano, da ima ta program tako vlogo v boju proti terorizmu, kot nam včasih želijo dopovedati. Potrebujemo nek pravosodni organ na evropskih tleh, ki ne bo preverjal samo uh, pravno veljavnost ameriških zahtev, ampak tudi uh, ekstrakcijo podatkov, ne glede na to, do, uh, kje bo do nje prišlo. Uh, Vse to je potrebno jasno urediti. Potrebujemo ambiciozen mandat, ki bo vključeval naše zahteve, kajti le ta način bomo lahko prišli do dobrega rezultata, ki bo pomenil, da se bomo uspešno borili proti terorizmu in tudi ščitili svoje podatke. In še konkretno vprašanje svetom komisiji, kako nameravate zagotoviti, da bodo dejansko eh, ekstrahirani in uporabljali samo tisti podatki, ki so specifično zahtevani. Kako boste to zagotovili v ZDA? Hvala. Najlepša hvala, gospa Sipel. Naslednja govornica je gospa Henis Plašert. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo pozdravljam to razpravo. Parlament bo povedal, kaj on pričakuje od eh, smernic za pogajanje. Glede eh, na to, da se parlament ne bo umaknil od svoje rezolucije, je ta teden zelo nesrečen, ampak eh, s tem ne bi smeli preprečevati svetu, da nadaljuje po programu in uh, naša stališča se oblikujejo in svet in komisija točno veste, kakšne resolucije pripravljamo in kakšna je njihova vsebina. In zato res cenim nov duh sodelovanja, ki sta ga pokazala tako svet kot komisija uh, za sodelovanje s uh, eh, Evropskim parlamentom. Glede na direktivo, naj bi ta sporazum zagotovil enake pravice, ne glede na državljanstvo osebe, katere podatki se obdelujejo v skladu s sporazumom. Moje vprašanje pa je, kaj to pomeni, kakšne so te specifične pravice v takšnem primeru. Recimo, kaj to pomeni v smislu z dostopom, z popravkom, z brisanjem. Prosim, povejte nam nekoliko več o tem. Potem bi želela podariti, tako kot kolegi, načela sorazmernosti so bistvenega pomena v tem eh, sporazumu in še enkrat ponavlja samo dejstvo, da eh, sami ponudniki podatkov ne morejo eh, pregledati vsebin sporočil, ki so povezane z prenosom podatkov v svežnih, torej teh se ne morejo Eh, da popravljati, kaj ti osnovna načela so že bila kompromitirala. Nekaj pomisle, ko imam, nekaj dvomov imam, ne vem, če bo to vprašanje mogoče rešiti v skladu z eh, trenutno direktivo ta eh, spo, eh, sporazum o vzajemne pomoči pa ni ustrezna eh, podlaga za zahtevanje podatkov za namene TFTP in vzajemna pravna pomoč ne velja pri bančnih transferih med tretjimi državami in pri tem bi potrebno predhodno identificirati konkretne banke. In zato je bistvenega pomena in to poda, podarjam, Povistenega pomena je, da se pogajanja osredotočajo na iskanje rešitve, tako da bodo stvari med seboj kompatibilne. Ne moremo ustrajati eh, na tem, da bi se preoblikoval TFTP, to ni v naših eh, rokah, zato lahko samo pozovem svet in komisijo, da se čim prej začneta ukvarjata z ključnimi vprašanji. In eh, pričakujem, obvezo sveta in komisije, da naredita vse, kar je potrebno, da se dobi evropska trajna rešitev za estrahiranje podatkov na evropskih tleh. Še enkrat naj podarim, prenos in shranjevanje nepredelanih podatkov. E, tudi, če gre za naše najboljše prijatelje, ampak po definiciji to ostaja disproporcionalno. To pomeni odstop od e, evropske zakonodaje in prakse. Eh, spoštovanje prava je bistvenega pomena in Evropski parlament mora natančno oceniti predvideni sporazum, tako kot to delamo danes. Tako kot drugi podpiram tudi EU, eh, e ki bo obrnjena na ozven in ki bo lahko skupaj delovala kot enaki partner z ZDA. In v tem okviru lahko samo še enkrat podarim, da je EU tista, ki mora določiti načela o tem, kako bo EU sodelovala z ZDA v boju proti eh, terorizmu kar vključuje eh, tudi eh, podatke. E, evropske zahteve za pošteno in proporcionalno obdelavo podatkov, to, eh, to je proporcionalno in to mora vzdržati. Svet in komisija morata sedaj to preoblikovati v konkretne ukrepe v najkrajšem možnem času in se spogajati za sporazum, ki bo v skladu z pričakovanji EU in ZDA. Hvala lepa. Grazie, collega. La parola. Hvala lepa, kolegica. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala svetu komisarki Malmström za vodne izjave. Predsedstvo ima prav, ko pravi, da pri sporazumu o finančnih transferih za terorizem gre za načelno vprašanje, gre za ustavna vprašanja, gre za osmi člen zaščite zasebnosti listine Evropske unije in pa osmega člena Evropske konvencije o človekovih pravicah in pa seveda tudi o pravni zaščiti. To piše v šestem in sedemnestem členu Evropske konvencije o človekovih pravicah. Torej, gre za ustavna vprašanja. Ne gre za to, da Um, imamo občutek za sorazmernost, ampak potrebujemo dokaze za potrebo, za primernost takšnih ukrepov in pa tudi za sorazmernost, ko sprejmemo takšne ukrepe. Podariti je treba to, kaj strokovnjaki pravijo, če gre za masovni prenos zasebnih podatkov brez suma, če je to sploh primerno in če ne bi imeli na voljo manj strogih ukrepov za preprečevanje takšnih dejanj. Na podlagi suma bi lahko v pri posameznem primeru dobili možnost za prenos bančnih podatkov. Torej, moramo preprečiti uh, masovni prenos takšnih podatkov. To moramo imeti v mednarodnih pogodbah. To upoštevajo vedno višja sodišča v Evropski uniji, tako kot je to storilo nemško sodišče, ko je šlo za shranjevanje podatkov. Zato se Evropski parlament ne sme ne sme popustiti, ampak mora um, biti informiran o rezultatih pogajanj. Zato prosim svet, da tam zastopa Evropski parlament in da poskrbi za to, da se spoštuje načelo sorazmernosti. Če ne, Evropski parlament ne bo mogel podpreti tega sporazuma. Hvala lepa spoštovani gospod Albreht. Gospod Tanok ima besedo. Predsednik, skupina ECR je podprla prvotni sporazum sveta eh, z ZDA in tudi TFTP za eh, prenos podatkov. Pod pogojem, da obstajajo določena jamstva. Takrat smo obsodili antiamerikanizem, ki je obstajal eh, v tej hiši. In Amerika nosi precejšnje brene, da zagotovi varnost nas vseh in e, zato e, tudi vodijo pri bojo proti terorizmu. Sporazum SWIFT je za nas e, bistveno orodje, da, za eh, boj proti terorizmu in za zaščito državljanov na obeh straneh Atlantika. No, čeprav sem bil žalosten, ker je bil zavrnen eh, ta sporazum, pa nisem bil presenečen. Nobenega dvoma ni, da je parlament kazal svoje mišice in da je skušal pokazati, kako močna pooblastila ima po Lizbonski pogodbi. Ampak. Eh, komisija naj bi pripravila boljši predlog in mogoče se bo to izkazalo za dobro, mogoče bo to neke vrste eh, opozorilo eh, predsedniku Obamo in, in njegovi administraciji. Parlam, eh, parlament bo tudi odigral svoje vloge, ampak ameriš, eh, ameriški diplomati ne vedo, kakšna pooblastilo imamo. Eh, sekretarka Clintona je eh, predsednikom Buzeko govorila o pomislekih in veliko članov te hiše je menilo, da gre za naivn pristop in tudi arogantno za to, ker je šlo za nepoznavanje dela naše skupine. Če to primerjamo z majhnimi državami, kot so Izrael, Tajvan, Kolumbija, pa če ne omenjamo Indije in Kitajske, ki imajo veliko diplomatskih eh, naporov vloženih v to, da se eh, zgradijo odnose s to hilo. Ampak eh, Amerika ni pokazala vsega svojega potencijala. Bilateralno veleposlaništvo v eh, Belgiji je še vedno zelo majhno, ampak ameriški veleposlanik ceni pomen poslancev in to bo sedaj sporočeno tudi v Washingtonu. Upam, da bo njegov čas v, eh, v Washingtonu tudi predstavljal kvantumski preskop v zvezi z eh, odnosom eh, z Evropskim parlamentom. Nihče si ne želi bolj videti močnega transatlantskega partnerstva kot jaz. In upajmo, da bomo kmalo dobili novi sporazum SWIFT, pa tudi PNR, ki bo po moje tudi se izkazal za zelo kontroverznega. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovali gospod Tanok. Naslednja je gospa Veršija, dve minuti. Gospod predsednik. E, gospa komisarka, kolegica in kolegi, še enkrat razpravljamo o mandatu komisije in sveta o osnutku sporazuma SWIFT. Osnutek mandata, ki ga imamo pred seboj, povzema en del zahtev Evropskega parlamenta, ki jih je parlament eh, izrazil v rezoluciji eh, septembra 2009. Vendar je predvsej stvari še nezadostnih. Eh, koliko časa se bodo hranili podatke? Kakšna je možnost pritožbe naših sodržavljanov? Poleg tega je, je e, osnutek diskriminatoren tudi do e, državljanov tretjih držav. To priznavajo celo v komisijo. SWIFT ne more individualizirati e, obdelave podatkov zaradi tehničnih pomankljivosti. Potem je tu še problem sorazmernosti. Sami, gospa komisarka, ste ravno kar to povedali. To ostajajo Eh, še vedno vprašanja, vprašanja v zvezi z nepredelanimi podatki. In zato eh, jaz ne zaupam eh, delovanju ameriških organov na tem področju. Ali Vemo, koliko škode so američani že naredili v okviru boja proti terorizmu. Kot je rekla gospa Cibel, mora kakovost biti pomembnejša od količine. Ja, Eh, dobro bi bilo, če bi nek evropski organ imel nadzor nad eh, podatki, ki se bodo prenašali. Še vedno moramo zagotoviti jamstva, Eh, za varovanje pravic vseh tistih, ki živijo v Evropi. Veseli eh, smo napredka, ki je bil dosežen, ampak ta napredek ni zadosten. Eh, mi državljano imajo, imamo pravico do varnosti na vseh področjih. Potem je tu še varovanje zasebnosti. To je nekaj, kar je zelo pomembno za naše državljane. To smo tudi slišali v tej hiši in zato moramo še naprej poudarjati, da za nas je načelo potrebe in sorazmernosti tisto načelo, ki še vedno ni spoštovano. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Veržjat. Želel bi samo pojasniti, da zelo dobro vem, da ste gospa. V italijanščini e, uporabljamo onorebole in to, ta pridevnik velja tako za Eh, ženske kot za moške in tako sem tudi vas naslovil, zato ni nobenega razloga, da bi vas skrbelo. Gospod Borgezijo, dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite mi, da izkoristim to priložnost in povdarim, kako zelo potrebno je, da Evropski parlament ne. Eh, pozabi, kako uh, pomembno je uporabljati naše jezike. Ne smemo pozabiti, koliko je italijanščina prinesla k uh, evropski kulturi. Kar pa zadeva današnjo temo. Parlament je sicer stvari zadržal, ampak vseeno mislim, da moramo oceniti nujnost, dramatično naravo te zadeve in na noben način ne smemo oslabiti bistvene zahteve. Zahodna Evropa se namreč mora braniti pred terorizmom, to je res in moramo vzpostaviti tudi ravnotežje. Ne smemo pozabiti na sorazmernost, ne smemo žrtvovati preveč eh, v smislu državljanskih pravic in pa zasebnosti. Eh, ta mora biti za eh, jamčena in mislim, da novo besedilo komisije eh, to tudi zagotavlja, saj upošteva veliko naših predlogov. Našim državljanom se eh, omogoča, da spodbijajo odločbe eh, preko sodiš ali eh, preko drugih možnosti, ki so omenjene. Kar zadeva eh, smernice in pa mandat, to moramo sprejeti kot orodje, s katerim bomo zagotovili ustrezno sodelovanje z organi v Združenih državah Amerike. Tako da bo mogoč nadzor nad finančnimi transakcijami v okviru boja proti terorizmu. Na, eh, to je v interesu obeh strani. Evropa ne sme pozabiti, da se mora tudi ona braniti pred terorizmom. Kar precej resnih napadov je že bilo. Eh, demokratični nadzor mora obstajati nad eh, eh, pretokom podatkov. Ta demokratični nadzor mora izvajati tudi ta hiša. Te ravno tako je treba jamčiti pravico do pritožbe in jo zaščititi. Člani parlamenta vam lahko povejo, kako zelo pomembna je vloga tega parlamenta. Ampak naj vas spomnim tudi na to, da ta sporazum zahteva recipročnost. Če bo Evropska unija lahko spostavila svoj lastni program za spremljanje finančnih transakcij in pa povezal se terorizmom. In Evropa bi morala tu biti bolj aktivna. Veliko je treba narediti, veliko je treba narediti v najkrajšem možnem času. E, druga vprašanja bodo rešena pozneje. Ampak tudi tu, tu mislim na PNR, tudi to je nekaj, kar zahteva našo eh, pozornost. Hvala lepa, hvala gospod Borgezijo, sedaj dajemo besedo gospodu Štraserju, tri minute. Ja, gospod predsedajoči, gospa komisarka, spoštovane gospe in gospodje. V Evropski ljudski stranki si želimo sporozum, želimo dobro partnerstvo z, ameriška, z ameriškimi prijatelji, sploh na področju varnosti. Želimo dober sporozum in želimo ta sporozum v kar najkrajšem času. In v tem trenutku lahko ugotovimo, da je to trenutek, ki odraža tako duh Lizbonske pogodbe, Eh, in to eh, v taki meri, kot jo redko vidimo. Po resoluciji parlamenta septembra, po odločitvi sveta novembra, po naši razpravi februarja, po jasnem stališču parlamenta, ki je bilo sprejeto februarja, imamo zdaj situacijo, ki kaže na dobro sodelovanje med parlamentom, svetom in komisijo in vam, gospa komisarka in tudi svetu, se želim najlepše zahvaliti za ta nov začetek, ki smo se ga lotili. E, predvsem po zaslugi vas in komisarke Redingove. To je vzor za to, kako kako lahko evropski državljani vidijo, da skupaj prihajamo do eh, rešitev. In to vidijo ne le evropski državljani, ampak predvsem vsi tisti, ki so danes tukaj v dvorani in nas poslušajo. In tukaj pozdravljam prijatelje iz Avstrije, iz Rajna in iz Huncruka, ki so danes tukaj. Gospe in gospodje, v naši politični skupini ne iščemo težav, ampak se borimo za rešitve. In lahko ugotovim, da smo tukaj našli celo vrsto dobrih rešitev, ki smo jih uh, vključili v septembrsko resolucijo. Naj gre za uh, prenos podatkov v svežnih, za uh, prenos v tretje države, za trajanje uh, Eh, in tako naprej. O vsem tem se je zdaj potrebno pogajati in nekoliko sem presenečen nad kolegi iz vrst GUE in zelenih, ki takrat niso podprli resolucije, niso hoteli prispevati, zdaj pa zahtevajo to resolucijo in se na njo sklicujejo. Eh, pridružite se nam, skupaj se bomo pogajali in skupaj bomo prišli do dobrega rezultata. Tako kot je vse skupaj zamišljeno, tukaj uh, mislim, da je lahko vzor za naše prihodnje delo. Tu smo videli tudi v izjavah vseh. Uh, moramo se zauzemati za uh, eh, nadgradno TFTP, ta instrument potrebujemo. Ravno tako pa moramo spoštovati tudi časovnico, ki ste jo predvideli, torej da bomo poleti tukaj v parlamentu razpravljali o rezultatih pogajanj in upam sprejeli tudi ustrezne sklepe. Uh, Naj zaključim. Način, kako so potekali pogovori, eh, se bo upam nadaljeval tudi pri vašem akcijskem načrtu, ki ga izredno podpiram, kar zadeva vprašanje eh, sporozuma o podatkih, eh, vprašanju SIS, PNR in tako naprej. Hvala lepa, spoštovani gospod Strasser. Gospa Kinga Gönca, dve minuti in pol. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da vas spomnim na to, da smo v preteklosti imeli nekaj negativnih pričakovanj. Potem je Evropski parlament glasoval, naj vas spomnim, kaj se je zgodilo in od Slej pa je bilo kar precej pozitivnih premikov. Sedaj imamo sporazum, ki je dosti boljši, kot je bil v preteklosti. Upam, da bomo lahko sporazum zaključili še pred poletjem. Vsi pa smo opazili, da so ZDA sedaj dosti bolj odprte do nas, sedaj želijo, da iščemo rešitve skupaj dosti bolj so odprti, kot pa so bili v preteklosti. To smo opazili, sedaj imamo že izkušnje z boljšim sodelovanjem, tudi boljšim usklajevanjem med svetom, komisijo in parlamentom in to je dobro. Tudi dejstvo, da je gospa eh, komisarka tukaj in nam redno poroča o tem, kaj se dogaja, eh, poročevalci so obveščeni, odbori so obveščeni, to se mi zdi zelo, zelo koristno, to je ključ tudi za prihodne, to je jamstvo, da bomo tudi v prihodne imeli dobre sporazume. Kakšne korake pa naj naredimo sedaj? Naj podarim eno zadevo, ki so jo omenjali že drugi. In sicer Evropski parlament je privržen temu in tudi naša politična skupina, skupina socialistov in demokratov je zainteresirana za to, da imamo kmalo sporazum, dober sporazum, sporazum, ki bo upošteval interese evropskih državljanov, zlasti interese, ki so povezani z varovanjem podatkom. Zato pa smo vsi odgovorni, moramo eh, delovati v boju proti terorizmu, to je pomemben del celotne enačbe, mogoče ni edini del enačbe, ampak je izmenjava podatkov pomemben del v boju proti terorizmu. Imamo mandat. Eh, veliko vprašanj je bilo postavljenih, nekatera so bila odgovorjena, druga ne. Recimo, eh, kolegi so omenjali nekaj takih točk, prav gotovo bomo o teh vprašanjih še razpravljali. Skratka, določene stvari je treba še pojasniti. Imamo še 14 dni. Ta eh, teden ne moremo glasovati zaradi prometnih težav in zato imamo sedaj 14 dni za premislek. Sedaj bomo lahko iskali rešitve za tista, Eh, probleme, za katere še nismo našli eh, rešitev do sedaj. Eh, upam, da bomo v naslednjih 14 dni, dneh tudi dobili odgovore na nekatere od teh vprašanj. Upam, da se parlament ne bo sam odločil, preden bomo mi sprejeli svoje stališče. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kinga. Gospa baronesa Lutford. prosim vas, da je veliko ljudi, ki so v galeriji, veliko nas dela, gleda po internetu, se pravi, imamo kar veliko gledalcev, zahvaljujoč novi tehnologiji in to je seveda zelo lepo. Tako, eh, baronesa Latford, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisija je očitno poslušala naš glas in je sedaj je osnutek sporazuma bistveno boljši oziroma osnutek mandata. Vseeno pa določeni pomisleki ostajajo. Ne bom ponavljala, kateri so. Želela bi se samo zahvaliti kolegici pre, eh, eh, Plašert za njeno težko delo. Vendar pa dovolite nekaj besed o procesu in nekaj o vsebini. Ta nedavni napredek je tudi dokaz tega, kar se da dokazati, takrat, ko se partnerji medsebojno obravnavajo s spoštovanjem in se poslušajo. Eh, kaj se zgodi, če eh, skušamo združiti svoja mnenja. Mislim, da so se tudi na drugi strani eh, ambasadorja, <laughs> na drugi strani, oprostite, Atlantika eh, potrudili v to. Tudi veleposlanik se je potrudil za to in zato se mu tudi zahvaljujem. Sedaj pa mora se tako potruditi tudi svet in sprejeti progresivni mandat. Prejšnjič svet ni dal na mizo prave ponudbe, ni upošteval naših pomislekov in naših zahtev, da bi lahko imeli umestni sporazum. V zadnjem desetletju so organi v ZDA in VU delali za to, da bi po, eh, povečali varnost. Uč, veliko krat se je delalo samo tako, da se je pritegnilo pozornost čas, medijev. Tega ne moremo ponavljati. Zlasti, ko gre za eh, shranjevanje podatkov, moramo upoštevati proporcionalnost. Potrebujemo tudi kontrolo nad vsemi temi postopki in Če sem prav razumela komisarko, komisarka namerava uvesti take e, postopke, tako da bomo točno vedeli, za kakšne ukrepe bo šlo in da bomo imeli učinkovit e, okvir za zagotavljanje varnosti, ki ne bo teptal naših pravic. Hvala lepa. Gospa Ludford, gospa Judith Sargentini, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik ne glede na to, ali imamo eh, resolucijo ali ne, pa lahko rečemo, da nam je svet eh, prisluhnil, da je slišal, kaj smo povedali zadnje, če sedaj ve, kaj mora narediti. Tu gre za eh, osnovne pravice in za varovanje zasebnosti evropskih državljanov. To so temeljne pravice in ne moremo enostavno upoštevati samo stroškov, takrat, ko govorimo tudi o pravicah. podatki v slikah zahteva potem samo zato, ker tehnično ni mogoče eh, dobiti drugih podatkov, to se mi ne zdi sprejemljiv, eh, sprejemljiv argument. Ampak, ko govorimo o temeljnih pravicah, eh, niso stroški edini, ki nas morajo skrbeti. Prvič je Evropa sedaj videna kot eh, enakovreden partner v pogajanjih z ZDA. Sedaj ni to partner, ki samo kima, ampak sedaj tudi eh, postavljamo pravila. In eh, Evropski parlament je tudi dal ustrezna pooblastila komisiji in svetu, da ustrezno odigrajo to vlogo. Zato komisijo in svet pozivam, da upoštevata Evropsko listino temeljnih pravic, ki zdaj velja, To mora vplivati tudi na vaš mandat in na rezultate pogajanj. Upam, da bo rezultat, ki ga boste dobili, ustrezen in upam, da boste ustrezno uporabili pooblastila, ki smo vam jih dali. In eh, z zanimanjem pričakujem, kaj nam boste prinesli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Sargentini. Naslednji govornik je gospod Migalski. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Danes so Združene države Amerike edina sila na svetu, edina multidimenzionalna supersila, tako vojaška kot gospodarstva. In lahko smo veseli, da je ta supersila prijateljsko razpoložena do nas, kajti eh, ZDA slonijo na istih temeljih kot EU in zato moramo podpirati ZDA v njihovem boju proti terorizmu. Združene države Amerike že desetletja branijo Zahodno Evropo proti komunizmu zlasti in zahvaljujoč ZDA je Evropa bila svobodna 40 let. ZDA podpirajo vse svoboden svet. In eh, ZDA zagotavljajo, da eh, ta svobodni svet eh, ostane tudi svoboden in varen pred terorizem. Zato so vlagali finančna in druga sredstva. In zato je sramota za EU, da ne moremo narediti enako. In če lahko nekaj naredimo, in tako jaz razumem ta sporazum, ZDA moramo pomagati v njihovem boju proti terorizmu. Nobenega dvoma o tem ne sme biti. Jasno je, da moramo spoštovati vsa prejomenjena pravila, ampak menim, da morajo svet, komisija in parlament narediti, kar je treba. In to, kar moramo danes narediti, je izraziti politično voljo, da pride do takšnega sporazuma. ZDA bi morale. Eh, z EU podpisati mednarodno pogodbo, ki bo tako prijateljska, kakor tudi partnerska. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Migalski. Gospa Svensson, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi komisiji in hvala lepa svetu za napredek, ki ste ga dosegli kljub vsemu. Eh, in sicer od februarja, ko je Evropski parlament eh, naredil edino pravo stvar in to, da je zavrnil umestni eh, sporazum. Sedaj bi inteligentna komisija in inteligentni svet naredila prav, če bi poslušala naše pomisleke govorimo o svoboščinah državljanov, o eh, pravicah državljanov, govorimo o temeljih pravne države in zato ne moremo dopustiti, da bi se prenašali neomejeno nepredelani podatki. To ni ustrezno. Kajti, če bi se za to odločili, potem bi prenašali podatke posem nedolžnih državljanov skupaj z podatki državljanov, ki so mogoče sumljivi prenos podatkov eh, je mogoče dovoliti samo takrat, ko obstaja utemeljen sum eh, glede nekega posameznika. Potem je tu še nekaj vprašanj. Kaj eh, bo pomembnejše v naši zakonodaji? Tehnološke možnosti ali pa državljanske svoboščine? Zame je izbira jasna, kaj te naše pravice morajo vedno ostati podlaga vsake zakonodaje. Gospod Paška. februarja 2010 smo zavrnili eh, sporazum eh, TFTP, ki ga je eh, finančno ministrstvo ZDA skušalo uporabiti za sledenje finančnih transakcij. Razlogi so bili jasni za to zavrniti. Šlo je za zavrnitev osnovnih načel v zvezi z varovanjem podatkov. 90 milijonov osebnih podatkov bi se prenašalo na mesec tudi eh, ni bilo ustre, eh, ustreznih varovalk eh, proti zlorabi podatkov. Tudi recipročnost ni bila predvidena, saj ni bilo predvideno, da tudi druga stran zagotovi enako kot EU. Veliko teh pomankljivosti je mogoče odpraviti. Sam spo, sporazum je sicer potreben, ampak ne moremo sprejeti prenosa eh, neobdelanih podatkov brez vsakršnih omejitev. To bi bilo lahko dovoljeno samo v Evropi, v skladu z evropskimi pravicami. Potem, ko take obdatke predelamo, jih lahko pošljemo eh, ameriškim eh, prijateljev. Hvala lepa, gospod Paška. E, gospod Bojo, dve minuti. Obrigado, senjor prezident. Senjor prezident v konsolju, senjora komisarja, kar e zikar. Hvala lepa, gospod e, predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Pripravlja se torej sporazume EU in ZDA. Čez atlantsko sodelovanje se meni zdi zelo pomembno, zlasti na področju eh, svoboščin in eh, varnosti. Glasoval sem proti začasnemu sporazumu med EU in ZDA. In sicer sem to naredil v imenu prerogativ Evropskega parlamenta, ampak tudi zato, ker je ta sporazum bil nesprejemljiv. Omenil sem že eh, Eh, načelo sorazmernosti in pa varovanja osebnih podatkov. Ampak danes z zadovoljstvom ugotavljam, da ta eh, komisija in svet eh, oblikovala drugačno stališče, novo stališče in upam, da bomo skupaj lahko oblikovali temeljne principe, na katerih bo mogoče bodoče sodelovanje med EU in ZDA, sodelovanje v okviru boja proti terorizmu. Upam, da bo ta novi sporazum upošteval tudi vse pomisleke Evropskega parlamenta iz rezolucije septembra 2009. Naj vas spomnim, da je treba zagotoviti spoštovanje načela potrebe in recipročnosti ter sorazmernosti ohraniti je treba temeljna jamstva v zvezi s hranjenjem teh podatkov in sicer za najkrajše možno obdobje. Potem je treba te podatke črtati oziroma brisati. E, potem je tu še potreba po e, možnosti pritožbe na sodišču e, in pa vprašanje jamstev za prenos osebnih podatkov v tretje države. Nad vsem tem pa je treba dokazati, da je ta prenos podatkov res koristen za boj proti terorizmu in za preprečevanje terorizma. Ma sicer ne bomo mogli potrditi tega sporozuma. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Emin Buskurt za dve minuti. Hvala lepa. Komisija, svet, ta mandat eh, komisije je korak v pravilno smer. Boj proti terorizmu je pomembna prednostna naloga in zato moramo doseči dogovor o izmenjavi podatkov z ZDA kar se da hitro, vendar pa ne za vsako ceno. Velika večina tukaj je bila proti nekemu slabemu sporazumu z ZDA. Nasprotovali smo izključenosti Evropskega parlamenta, ki predstavlja 500 um, milijonov evropskih državljanov. Ne moremo preprosto. Um, slediti ZDA, skrbijo nas eh, pravice naših državljanov, te je potrebno jamčiti. Drugače ne smemo odobriti tega mandata. Če bi odobrili slab mandat, bi bili v enaki situaciji kot februarja. Svet in komisija morata parlament ne mudoma obvestiti o vsem. In dobro je, da so ugovori parlamenta bili upoštevani, ko gre za jamstva temeljnih soboščin in pravic ter zaščito zasebnosti podatkov ne smemo dovoliti, da se podatke prenaša, razen če gre za prenos v imenu boja proti terorizmu. Um, zanima me, kako boste lahko parlament in komisija in svet uh, zajamčila vse te pravice, vse te svoboščine. Pomembna je objektivnost in uh, zanima me, ali bodo ZDA resnično objektivne. To, kar si želim jaz, je jasna predstavitev pravic, ki jih bodo naši državljani uživali tudi v prihodnosti. Svet in komisija predlagata Evropsko, Evropski urad, ki bi preveril zahtevo po podatkih iz ZDA. Kako svet in komisija predvidevata takšen organ ali bo to eh, nekaj, kar je podobno temu, kar imamo v Schengenu, oziroma bo ta, eh, kakšen bo ta organ. Želim si odgovor na to. Hvala lepa sedaj pa gospod eh, Aleksandar Alvaro. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, komisarki Malčtromovi. Sedanji pogajalski mandat kaže, da komisija in parlament, da sta si spet edina, da sodelovanje poteka tako, kot mora. Ehm, to, da je Evropski parlament februarja zavrnil dogovor in tisti, ki so to označevali za napenjanje mišic. To nima nič opraviti z mišico. Gre za to, da prevzamemo odgovornost za pravice, ki jih zastopamo, za pravice naših državljanov. Pogajanja, ki sedaj eh, potekajo o novi izmenjavi podatkov, upoštevajo eh, konkretna vprašanja kako je tukaj z spoštovanjem, kako je z spoštovanjem do partnerjev, do državljanov in pa do evropske zakonodaje. Na ta vprašanja moramo odgovoriti. Mislim, da smo lahko vključili v pogajalski mandat veliko tega, kar nam je bilo pomembno. In resolucija, ki jo bomo sprejeli maja, Eh, odseva to, kar je, nam je pri srcu, torej eh, pravno gotovost eh, za naše državljane, zaščito njihovih podatkov, tudi določeno zaščito zunaj Evropske unije, če se njihove pravice krši zunaj naših meja. Veliko smo govorili o nekem skupnem prenosu podatkov. Moramo razjasniti, ali Poskrbeti moramo za to, kako to jasno razčistiti v naslednjem pogalskem mandatu. Če tega ne bomo naredili, bomo težko potvrli tudi nov dogovor in uh, Evropski parlament predvideva resolucijo in pa pogajalski mandat in upam, da bo komisija rešila tudi vsa vprašanja, ki sem jih omenil. Hvala lepa, gospod Alvaro, sedaj pa gospod Črnecki prosim, da se držite časa za govor. Eno minuto. Hvala lepa. Naša debata odbiva się dosłownie dva dni. Ta um, razprava poteka samo nekaj dni, preden se bo srečalo 27 držav članic in bo razpravljalo o enaki stvari. Uh, torej zdi se mi, da gre za nekakšen politični pritisk. skušamo določiti pogalski uh, eh, značilnosti pogalskega mandata za ZDA in imamo samo mesec in pol do začetka pogajanj z eh, ZDA in Evropska komisija tukaj ni posebno fleksibilna. Za vsem spoštovanjem do gospe komisarke, komisija ni predlagala alternativne rešitve. Tako da se sedaj vse ravna po motu vzemi ali pusti in mislim, da to ni v duhu Evropske unije to ne vodi nikamor, to je slepa ulica. Seveda podpiram sodelovanje, ampak pod, hudič se skriva v podrobnostih. Nisem poseben zagovornik listine o temeljnih svoboščinah, ampak zanima me, kaj se bo zgodilo, če ta dogovor ne bo v skladu z to listino. Hvala lepa, gospod Bafta. Uh, Hvala predsedujoči. Šokira me, da še vedno ustrajamo pri tem, da bi prenašali podatke oziroma predajali podatke na tisoče nedolžnih eh, državljanov, tudi tistih iz Združenega kraljestva in kljub temu, da je temu nasprotoval odbor Juri. Mislim, da sploh ne potrebujemo eh, takšnega sporazuma. Nasprotoval bi, če bi moja vlada sprejela takšen sporazum in absolutno nasprotujem temu, da bi Evropska unija pošiljala takšne podatke ZDA. Eh, zgodilo se bo, da bomo postali nekakšen eh, veliki brat. Po trenutni zakonodaji lahko ZDA zadrži te podatke za 90 let, kar je dlje kot marsikatera življenjska doba. In prav tako bi naj uh, predajali te podatke velikim ameriškim podjetjem, ne zato, da bi se borili proti terorizmu, ampak zato, da bi spodbujali ekonomski interes. Vmesni dogovor je bil do, podpisan brez podpore Evropskega parlamenta in to samo en dan, preden bi to preprečila Lizbonska pogodba. Februarja je potem parlament spet zavrnil umestni sporazum. In to, da sedaj še vedno strajate pri tem sporazumu, kaže vaše zaničevanje do pravic državljanov Evropske unije, pa tudi iz mojih držav, iz, eh, iz eh, Združenega kraljestva in pa iz Walesa. Hvala lepa. Gospa Holmajer je naslednja. Predsedujoči, kolegi in kolegice, v nasprotju z mojim predhodnim govornikom bi želela se zahvaliti eh, komisarkama Malstromovi in pa prejšnji Redingovi za to, da so upoštevale vse vidike parlamenta, vse pomisleke parlamenta na področju zaupnosti in pa zaščite podatkov. Vse to sta upoštevali in sedaj se v tem duhu pogajata za ZDA. Zahvaljujem se tudi za to, da se v mandatu upošteva številne um, naše želje, ki so jih izrazili predhodni govorniki, uh, da, govo da se govori tudi o načelu recipročnosti, o vzajemnosti. In um, zanima me, ali bomo lahko izpogajali določbo o brisanju podatkov po petih letih. Sam mislim, da teh podatkov ne bi smeli hraniti v nedogled. Uh, v, do večnosti. Uh, Eh, in morali bi razmisliti tudi o ustreznih eh, sankcijah, če eh, se določbe sporazuma ne bo popolnoma upoštevalo. Torej, te podatke se lahko hrani samo za namene boja proti terorizmu. Pomembna pa se mi zdi tudi naslednja tematika. Mislim, da bi potrebovali lasten sporazum TFTP, da ne bi smeli pošiljati tudi velikih količin podatkov SDA, eh, ZDA. To nima nič opraviti z nezaupanjem, ampak eh, gre za to, da želimo eh, resno vzeti našo odgovornost v Evropski uniji in da želimo, da bi se predali samo takšni podatki, ki bodo služili boju proti terorizmu, ter da zagotovimo tudi vzajemnost v tem pogledu. Zato prosim komisijo, da ponovno preuči to, Eh, kakšne so možnosti za lasten sporazum TFTP eh, znotraj Evropske unije. Hvala lepa, gospa Ormajer. Sedaj pa gospa Tanja Fajon. Za dve minuti. Hvala, predsedujoči. Terorizem je še vedno ena od glavnih groženj za varnost v Evropski uniji, zato moramo čimprej začeti pogajanja ZDA o posredovanju bančnih podatkov, a ne za vsako ceno nov sporazum mora zagotavljati strožje varstvo osebnih podatkov evropskih državljanov doseči moramo boljši sporazum ki bo upošteval človekove pravice in ki bo rešil tudi prenos problem prenosa podatkov v svežnjih o milijonih evropskih državljanov prihodnji sporazum mora biti tudi vzajemen kar pomeni da bi morali ameriški organi posredovati podobne podatke o finančnih transakcijah če bi evropska unija v prihodnosti vzpostavila svoj program sledenja finančnih sredstev in veseli me da se komisija s tem strinja. nov sporazum mora zagotoviti strožja jamstva tudi glede posredovanja podatkov v tretje države. bomo dovolili da zda informacije posreduje kar katerikoli državi ali bomo za to določili neke jasne kriterije? nujno je da imamo zelo primerne varovalke smiselno bi bilo tudi da bi država iz katere prihajajo podatki privolila v posredovanje le teh v tretje države da bi vzpostavili nekakšen sistem privolitve države iz katere podatki izvirajo. zato sprašujem ali lahko vzpostavimo nekakšne instrumente in kakšne da bi lahko tudi zavrnili posredovanje informacij v tretje države če te za pridobivanje podatkov nimajo dovolj konkretnih razlogov evropska unija nima vzpostavljenega svojega sistema sledenja finančnih sredstev in je zato naša varnost odvisna od zda pa vendar kaj lahko prosimo v zameno? zagotoviti moramo tudi da bo mogoče prihodnji sporazum z zda nemudoma končati če kakšna od zavez ne bo izpolnjena. prepričati moramo naše državljane v smiselnost prenosa bančnih podatkov saj nas vse bolj skrbi do kakšne mere bomo dopustili poseganje v našo zasebnost v boju proti terorizmu.

je bilo že od konca druge svetovne vojne pomembno govoriti o čezatlantskih eh, odnosih med ZDA in EU. Želimo spodbujati te odnose, želimo sodelovanja na vseh področjih, ampak vsakeč, ko imamo sodelovanje, lahko naletimo tudi na težave, ki pa jih potrebno odpraviti. Ena izmed zapletenih vprašanj je bilo. Je Vprašanje zaščite zasebnosti naših državljanov, zaščite osebnih podatkov. Čas je pokazal, da je bilo dobro, da je Evropski parlament zavrnil mestni sporazum SWIFT. Evropsko unijo mora odlikovati odprtnost, transparentnost, demokracija in mi v tej hiši verjamemo v to. Postopki okoli SWIFT-a niso bili popolni, daleč od tega, veliko je bilo potrebno izboljšati. Evropski parlament je bil jasen, kaj želimo, vzpostavili smo seznam kriterijev, ki so izraženi tudi v resoluciji, o kateri danes razpravljamo in ko bodo te zahteve izpolnjene, potem se z veselim novega glasovanja. Seveda bodo ostale nekatere točke sporne. E, imamo tudi določene, e, določena protisloja, varnost, po drugi strani pa zaščita osebnih podatkov, ampak pustimo sedaj preteklo za sabo, e, zaupajmo in premaknimo se proti cilju, ki bo pozitiven, torej k dobremu sporazumu SWIFT, e, takšnemu, ki bo za ki bo zagotavljal varnost in pa zaščito za državljane Evropske unije. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Sidigijoma. Euh, Vsi se strinjamo s tem, da je boj proti terorizmu naša skupna naloga in Evropska unija eh, se mora tako tudi ravnati. Vendar pa moramo zagotoviti tudi, da pravice evropskih državljanov, zlasti pa pravice v zvezi z osebnimi podatki, ostanejo spoštovane. Mislim, da nima smisla to ponavljati, ampak to ne velja samo za predstavnike sveta in komisije, ampak to velja tudi za ameriške organe, s katerimi se bo spogajal novi sporazum. Konkretno želim podariti eno točko, ki jo je mogoče najti med bistvenimi zahtevami Evropskega parlamenta. Gre za vprašanje zadrževanja oziroma shranjevanja podatkov se strani ameriških organov. To, kar se zahteva, se mi zdi neproporcionalno. Zato je eh, tukaj nekaj vprašanj, ki se postavljajo. Zakaj pet let? za podatke, ki se ne bi uporabljali, tako pravijo naši eh, sogovorniki, ali ne bi eh, mogli skrajšati tega obdobja na neko bolj eh, razumno trajanje. P potem kar eh, zadeva trajanje v eh, prejšnjem mandatu, je bilo to trajanje štiri leta. Ali ne bi morali določiti tašno trajanje, ki bi bilo sorazmerno za uporabo, recimo, če gre za konkretno eh, preiskavo ali za konkreten postopek pred sodišče. Ali se bodo ti podatki uporabljali tudi za druge namene in za katere? Ali lahko tudi razmišljamo o tem, da bi imeli posebno službo v Evropi. Želela bi, da mi komisija odgovori na ta vprašanja. E, to je bistveno vprašanje. Evropski parlament bo ustrajal na tem, zato je bistvenega pomena, da bo svet to tudi upošteval takrat, ko bo sprejemal mandat komisije. Hvala. Kolega... Hvala lepa. Naslednja je gospa Grisbek. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Pred dvema mesecema smo naredili zelo pomemben korak, ko smo zavrnili ta umestni sporazum. In glede na to, da sem že 27. govornica, bi želela podariti samo to da so nekateri z veliko liričnih besed opisali to fazo evropske demokracije, kot da bi to bil prvi eh, dan obstoja Evropskega parlamenta eh, po začetku veljavnosti eh, Lizbonske pogodbe. To je bistvenega pomena ne samo zaradi spoštovanja svoboščin in pravic, ampak je to bila tudi zmaga za Evropski parlament, Istočasno pa je bil to velik trenutek, ko je naša poročevalka pokazala veliko poguma eh, in zato ji želim čestitati in se ji zahvaliti za njeno odločnost. Ni treba, da ponavljam vse elemente, eh, ki eh, ilustrirajo našo medsebojno povezanost in medsebojno povezanost med varnostjo in pa svoboščinami. Morali bomo najti pravičen sporazum, uravnotežen sporazum, ki bo spoštoval te pravice. Vsebovati bo moral tudi jamstva, ki predstavljajo samo silo tega, kar je Evropska unija in to pa je varovanje naših državljanov. Naša politična volja mora upoštevati tudi pravo in pravne okvire, zato se ne bom vračala k razpravi o recipročnosti in transparentnosti, ampak želim povdariti, da potrebujemo ustrezen pravni eh, režim, zlasti, če se bomo pogovarjali o prenosu podatkov v svežnih. Vsi bomo morali v sodelovanju najti to ravnotežje med eh, zahtevami po varnosti in zahtevami po svobodi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Grisbek. Prosim, držite se časa za govor. Naslednji je gospod Enčov. Unija Evropana rekonošte e- importanca deosebita stimuli de informacije na nivel mondiala. Najlepša hvala. Izmenjava podatkov v boju proti terorizmu je pomembna. Naša skupina podpira vse tiste ukrepe, ki lahko preprečijo oziroma izkoreninijo terorizem. Mi predstavljamo interese evropskih državljanov, zato smo bili izvoljeni in zato moramo naše državljane varovati in varovati tudi njihove pravice in svoboščine, ki so zapisane v pogodbi. E, tu, tu so stvari, v katerih ni razprave. E, zaščita osebnih e, e, podatkov, recipročnost, nadzor nad prenosom podatki. Menim, da bi evropski organ, e, ki bi analiziral te tokove in izvajal nadzor, bil rešitev da bi tak organ zagotavljal, da se ti podatki uporabljajo samo v boju proti terorizmu in da gre samo za podatke osumljencev. In na ta način bi se lahko tudi obračali na eh, ta organ, če bi želeli katere odločitve spodbujati. Veliko govorimo o načinu pogajanja, o tem sporazumu. Upamo, da bo mandat spoštovan kajti na ta način bomo lahko vnaprej preprečili slabosti in zato vam predlagam, da imamo informativne sestanke na ravni političnih skupin oziroma tudi informativne sestanke na ravni nacionalnih delegacij s ameriškimi sogovorniki, eh, ki so eh, akreditirani v državah članicah. Charles Gerens, per un minuto. Hvala, gospod Gerens, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta boj med eh, parlamentom na eni strani in svetom in eh, komisijo na drugi v zvezi z eh, sporazumom SWIFT je lahko koristen, če bodo prenosi teh podatkov služili samo boju proti terorizmu. Eh, pravzaprav je nepotrebno to stalno ponavljati, ampak praksa je že pokazala, kaj se včasih zgodi, če se eh, uporabljajo za druge namene eh, osebni podatki. Recimo, nek osumljeni terorist ni nujno tudi osumljeni terorist v obeh državah. Treba je razpravljati o relevantnosti zbiranja osebnih podatkov, o razpoložljivosti teh podatkov, vizavi nadzornim organom in pa o eh, spoštovanju eh, načela recipročnosti. Vse to bo eh, moral odražati tudi nov sporazum. Mislim, da bo treba zagotoviti spoštovanje vseh prejumenjenih pogojev in parlament je tisti, ki mora to zagotoviti. E Hvala. Naslednji za minuto in pol, gospod Deros. Uh, Hvala, predsedujoči. Pozdravljam to razpravo. v luči mm, mandata sveta in komisije za pogajanja o novem dogovoru SWIFT. Um, pozdravljam tudi to, da sta komisija in svet uh, upoštevala določene zahteve, o, ki jih je izrazil parlament ob, svojem, ob svoji zavrnitvi. Um, soglasje parlamenta je nekaj, kar zahteva nova pogodba in prav tako zahteva skladnost z listjevno temeljnih svoboščinah pri vsakem sporazumu, ki ga podpiše svet. Zato je izredno pomembno, da imate v mislih, da bo manjša zamuda veliko uh, manj škodljiva za odnose med ZDA in EU, kot pa bi bila druga zavrnitev mestnega sporazuma. Vem, da imajo nekateri pomisli, kako gre za prednos podatkov v svežnju in o nadzoru nad temi podatki enkrat, ko zapusti Evropsko unijo. Nisem zadovoljen s tem, kar je bilo dosedaj eh, predlagano. To ne bo odpravilo vseh skrbi. Si želim tesnejšega sodelovanja med ZDA um, in Evropsko unijo, ampak to sodelovanje morate temel, temeljiti na medsebojnem spoštovanju za državljanske pravice. Hvala lepa. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Besedo dajemo gospodu Pridi. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot vemo in kot je danes že bilo večkrat rečeno, je boj proti terorizmu naša skupna stvar, skupna naloga. Ampak biti proti držav, eh, Združenim državam Amerike ni evropski projekt. Za razliko od kolega, ki je govoril prej, jaz mislim, da eh, ne moramo o tem govoriti kot o prvem dnevu obstoja Evropskega parlamenta po Lizboni. Tega sporazuma ne, ne smemo blokirati, saj gre za boj proti terorizmu. Zato bi pozval na več zaupanja v odnosih za ZDA. Kaj ti naši sovražniki bi lahko izkoristili slabosti v odnosu med EU in ZDA? Podatke SWIFT bi se morali uporabljati za boj proti terorizmu. Jasno je, da so tudi izjeme, recimo na področju trgovanja z drogami ali, ali eh, ljudmi. Hvala lepa, ampak zaupajmo američanom. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod eh, Seber za eno minuto. Spoštovani kolegi in kolegice, mislim, da lahko poudarimo naslednje. Čezatlantski odnosi so temelj naše skupne politike, tudi boj proti terorizmu, pa tudi sodelovanje med institucijami Evropske unije. Ampak z izbonsko podgodbo smo dobili novo pravno podlago in mi kot Evropski parlament imamo s to pogodbo nove pravice, zlasti ko gre za zaščito naših državljanov. Ena izmed temeljnih soboščin je zaščita osebnih podatkov in pa zaščita zasebnosti naših državljanov. Zato se zauzemamo za to, da če pride do izmenjave eh, podatkov, mora biti ta varna. Novi dogovor bi moral nuditi jamstva za to, da bo obstalo ravnovesje med temeljnimi svoboščinami ampak uh, mora zagotoviti tudi vzajemnost, recipročnost in tudi minimalne standarde, vsaj za zaščito podatkov. Predstavniku sveta uh, želim uh, postaviti vprašanje, kje ste bili danes zjutraj, ko smo razpravljali o razrešnici uh, za leto 2008 in svet ni bil prisoten. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Bronc. Hvala predsedujoči. Eno izmed najpomembnejših vprašanj je, ali podatki v svežnih, torej eh, ali bi naj te prenašali oziroma ali bi naj prenašali samo podatke posameznikov. Obstaja neko mestno stališče um, prebivalstvo, ki se ga asocira z uh, terorizmom ob določenem času, bi lahko bil tarča. Tako, naprimer, če bi ribiči kar nekaj postali radikalci in bi začeli ubijati človeke, uh, človeštvo, ne samo ribe, če bi, uh, če bi začeli ostareli učitelji izvajati teroristična dejanja proti svojim, učenjem, proti svojim učencem in ne bi samo na smrt Eh, dolgočasili svojih eh, učencev, potem bi morali tudi oni postati eh, ciljna skupina. Mislim, da je tukaj potrebno predvsem veliko zdravega razuma. Ne smemo nesmiselno postopati z podatki nedolžnih državljanov, pa bodi si gre za ciljne skupine ali ne. Hvala lepa, sedaj pa gospa Rojtova. Pane predsedo, jedním z velice efektivních nástrojů boje s teroristy je odhalování. Najlepša hvala.

Boj proti terorizmu zahteva tudi spremljanje finančnih eh, tokov. Februarja je Levica zavrnila umestni eh, sporazum, ni pa predlagala alternativne rešitve in je s tem otežila delo policije. Sedaj moramo združiti sile za to, da bomo našli nov dogovor. Vidim, da sta komisija in svet zelo odprta in to me veseli. Imam pa nekaj pomislekov v zvezi z prenosom takšnega števila podatkov na mesec, 4 milijone. In eh, potem imam tudi vprašanje v zvezi z možnostjo pritožbe. Kdo pa bo nadzoroval tudi podatke, ki bodo poslani? eh, ameriški vladi. Mislim, da bi potrebovali neodvisni eh, organ, da Europol tu ni pravi organ, saj nima ustreznih pristojnosti ali pa bi morali spremeniti status Europola. Naša prioriteta mora biti boj proti eh, terorizmu, vendar pa ne smemo pri tem kršiti eh, listine o temeljnih pravicah. Dati moramo možnost pritožbe, če bo prišlo do spornih primerov. Hvala. Much, uh, Najlepša hvala. Gospa Jatemaki ima besedo. Spoštovani kolegi in kolegice, današnja razprava kaže, da boj proti terorizmu in pravice državljanov niso vedno združljive. Sporazum SWIFT, o katerem danes razpravljamo, kaže, kako težavno je varovati pravice državljanov in hkrati vlagati v varnost naše skupnosti. še vedno je predviden prenos velikih količin podatkov med Evropsko unijo in ZDA. E, ti podatki se še vedno predolgo hranijo in e, konec konca imam tukaj več vprašanj, ali je ta sporazum časovno omejen in če je na kakšno podobje in po kolikšnem obdobju se potem ti dejatki, podatki dejansko izbrišajo. Najlepša hvala. E, malo ste prehiteli. E, kolegico, ampak nič hudega. Naslednja pa je gospa Jaten Maki. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Boj proti terorizmu je izredno pomemben in Evropska unija mora v njem sodelovati. Vendar pa to ni mogoče, eh, če to pomeni, da istočasno eh, teptamo človekove temeljne pravice. Spoštovanje zasebnosti je en Eh, temeljni, eno temeljnih načel v Evropi in mora biti tudi dejavnik v čezaslanskem sodelovanju. Čezaslansko sodelovanje mora delovati, vendar pa mora delovati v obe smeri in temeljiti na vzajemnem spoštovanju. Izmenjava podatkov mora biti individualna. Ravno tako pa želim povdariti, da boja proti terorizmu ne moremo zlorabljati kot izgovora, da teptamo človekove pravice. Če bomo to storili, se bomo pravzaprav uh, udali teroristom. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Malstrom, eh, gospod eh, Garido Diego. Eh, Želim vam čestitati na doseženem napredku na tem področju. Ta rezolucija odraža varnostne potrebe, istočasno pa tudi vsebuje jamstva za varovanje podatkov. Imenovati sodni javni evropski organ, ki bi bil odgovoren eh, za sprejemanje zahtevkov eh, strani Amerike, to se mi zdi ključ za prihodnost. Tu je še načelo proporcionalnosti, ki ga je treba upoštevati, zlasti ko govorimo o prenosu svežnjo podatkov. Evropski organi pa bi morali imeti možnost dobiti podatke, ki se hranijo v ZDA. Gre za našo kredibilnost ta sporazum je neke vrste test za demokracijo in zato moramo pri tem uspeti v dobro naših sodržavljanov. Najlepša hvala, gospa Nedelčeva. Zadnji je gospod Vandenkamp. Ne? Dobro pa ne. Hvala. Potem pa predajam besedo gospodu Lopezu Garidi v imenu sveta. Izvolite. Molte grače, presidente. Bueno, quiero empezar por decirle al señor Siber. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj za začetek uh, povem gospodu Zeberju, da je govoril o razpravi danes do povdne. E, na tej razpravi sem bil prisoten, čeprav nisem, na njo nisem bil uradno povabljen. Kolegi so me prosili naj pridem, zato sem bil prisoten. Morda vas ni bilo tukaj danes do povdne. E, ravno tako pa mislim, da ste že odšli, torej vas tudi danes popovdne ni tukaj. Mislim, da je bila razprava, ki smo jo ravno kar izvedli, zelo plodna. Jasno odraža dejstvo, da je prišlo do dejanskega sodelovanja na obeh straneh. Pravzaprav ne samo med obema stranema, ampak med vsemi, ki so tukaj opreteni, med komisijo, svetom in parlamentom. Gospa Henis Plašut, ki je ena od poročevalk, se tega zaveda. Povedala je, da sta svet in komisija dejansko delala v duhu sodelovanja in zelo sem jih hvaležen, da je to javno povedala. Nobenega dvoma ni glede tega, da mandat, kot je uh, povedala tudi komisarka Malmstromova, in mandat, ki ga bo na koncu sprejel svet. bo moral poštevati vse to, kar ste uh, omenili. Uh, iskali bomo navdih v vaših predlogih in komentarjih in seveda uh, eh, želno uh, pričakujemo tudi resolucijo, ki jo bo pripravila pročevalka. Izpostavili ste kar nekaj tem, ki vas skrbijo in naj povem, da bodo vsi ti pomisleki tudi sestavni del smernic za pogajalski mandat. Komisija bo tista, ki bo eh, kasneje vodila pogajanja. Na podlagi tega pa bo prišlo do nečesa, kar boste na koncu podpisala tudi parlament in svet. V teh pogajalskih eh, smernicah bo vključen tudi problem, ki se je danes vedno znova pojavljal, torej prenos podatkov v svežnih. Gospod Albreh, gospa Sargentini, gospod Busutil, gospa Svensson, gospod Paska, gospod Derosa, eh, vsi so omenjali to problematiko. seveda ne moremo sprijeti eh, prenosa podatkov o svežnjih brez vsakih kriterijev, ne glede na to, zakaj gre, ne želimo si to vrstnega prenosa podatkov. Želimo, da se podatki uporabljajo izključno za preiskave na področju podatkov, Eh, terorizma in na področju financiranja terorizma. Ravno tako želimo, da so ti podatki omejeni na specifične posameznike, kadar obstajajo temeljeni razlogi, da sumimo oziroma da sumijo, da je ta posameznik upleten v teroristično dejanje ali v financiranje eh, terorizma. Ne govorimo torej o prenosu podatkov v svežnjih. ti podatki bodo osredotočeni na posameznike in na specifičen namen. Na ta način bo prenos podatkov jasno omejen. Predviden je nek organ in tudi komisija bo nadzirala uporabo podatkov. Ravno tako bo komisija preverjala tudi, kako se sam sporazum uresničuje. Mislim, da uh, bi vse to moralo v določeni meri pomiriti vaše strahove. Govorili ste tudi o shranjevanju podatkov in o eh, roku hrambe. Rečeno je bilo, da je rok hrambe pet let. Občutek imamo, da potrebujemo podatke za to vrstno obdobje, zato da bomo zagotovili učinkovitost. Poskušali bomo poskrbeti, da bodo podatki shranjeni kar najkrajši čas, vendar gre seveda za doseganje določenega cilja. Ko pa bo cilj dosežen, podatki ne bodo več shranjeni. Potrebno je torej jasno predeliti, zakaj podatke hranimo. To mora biti jasno povezano z uporabo in seveda s eh, specifičnim posameznikom. Zaskrbljeni ste glede dostopa do informacij z možnostjo popravkov, če je prišlo do napak. Gospod Koeljo, ki ga ni v dvorani, je prej to omenil in o tem podrobneje govoril v svojem prispevku. Naj povem, da pogajalske eh, smernice upoštevajo tudi ta vidik torej pravica do popravkov, pravica do izbrisa. Eh, vse to bo vključeno tako v mandatu kot v samem sporazumu. Ravno tako pa boste spoštovane tudi načelo eh, nujnosti in načelo vzajemnosti, ne samo v pogajalskem mandatu, ampak tudi v končnem sporozumu. Prav tako bomo zagotovili, da bo predvidena možnost pritožbe, kar pomeni, da bo možno uložiti eh, upravno pritožbo, pa tudi poseči po drugih pravnih sredstvih, ne glede na to, od kje kdo prihaja. Eh, na ta način upam, da sem pomiril gospod Boskurt in gospod Veržja. Rav tako, ravno tako je predvidena popolna vzajemnost. To je nekaj, o čemer je bilo v prejšnjih razpravah veliko govora. Predvidena je torej popolna vzajemnost ZDA in to je samo ena od eh, ključnih točk pogajalskega mandata, ki ga bo sprejel svet. To odraža vse, kar ste eh, sami povedali eh, in odraža tudi predlog resolucije, ki ga je predložila gospa Henis Plašar. Svet se zavezuje, da bo oblikoval pogajalski mandat, ki bo ščitil pravice evropskih državljanov in ki bo uresničeval in spoštoval listino o temeljnih pravicah, Lizbonsko pogodbo in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, v kateri bo Evropska unija, kot veste, v prihodnjih mesecih pristopila. Eh, konec koncev je bi to eden od naših ciljev že po samo začetka. Hvala. Hvala lepa, sedaj dajem besedo gospe komisarki. Yes, this... Spoštovani poslanci in poslanke, ja, mislim, da je bila razprava zelo plodna. E, pozorno sem vas prisluhnila in si pribeležila vse, kar ste povedali. Svet je odgovoril na kar nekaj zastavljenih vprašanj, nekaj stvari pa bi dodala, kaj ti želim, da bi bilo vse kar najbolj jasno. E, obsta, torej vzpostavljena bo komisija za pregled. Ta komisija bo imela možnost pregledovati eh, na ključne vzorce in ugotavljati, ali se podatki obravnavajo v skladu s porazumom. Obstajati mora utemeljen sum, da je eh, ciljna oseba preiskave eh, osumljena za terorizma. Ravno tako bo potrebno eh, se prepričati, da bo vsak eh, konkreten podatek eh, preveril pravosodni organ, preden bo ta podatek sproščen in tudi Evropska unija bo imela dostop do teh informacij. Ravno tako morajo imeti evropski državljani pravico do nediskriminatorja avtornih pravic, eh, pritožbe in drugih. Kako bo to specifično opredeljeno, je predmet pogajanj, zato tukaj ne morem iti bolj v podrobnosti. Ampak kot rečeno, to bo pomemben sestavni del pogajanj. Potrebno bo najti rešitve za ta vprašanja, pa tudi kar zadeva dostop in popravke. Eh, podatki se ne bodo prenašali eh, oziroma posredovali v tretje države. Posedovali se bodo samo namigi, Eh, in še to samo v namen boja proti terorizmu. Ravno tako imajo eh, vsi pristojni organi pravico vedeti, da so bile eh, pravice osebe, ki je osumljena, ustrezno spoštovane. Kar pa zdaj v prenos podatkov v svežnih, uh, eh, upleten mora biti uh, osumljenec terorizma. Uh, torej, uh, tudi če bo prišlo do prenosa podatkov v svežnju, bo uh, uh, obdelan samo zelo majhen delež podatkov, vsi ostali podatki pa bodo anonimni. In prizadevamo si za definicijo, ki bi še zmanjšala količino teh podatkov v svežnjih. Uh, Vsekakor pa eh, bo dostop do tovrstnih podatkov omejen, če ne bo utemeljenega suma. Evropska ekipa bo preverjala na ključne vzorce, če pa bo prišlo do kakšnih kršitev sporazuma, bo njegovo izvajanje Evropska unija nemudoma prekinila. Mislim torej, poslanci in poslanke, da lahko hitro ukrepamo in da lahko dosežemo dober sporazum. Eh, gre tudi za vprašanje vrzeli v varnosti, eh, tega vprašanja se moramo lotiti ampak mislim, da bomo lahko uspešni, kar zdeva varovanje podatkov. Tudi američani so zaenkrat zelo odprti, pripravljeni sodelovati, so sodelovati z nami, ukrepati hitro, pa tudi biti ustvarjalni in najti odgovore na naše vprašanja. Vem, da bo ekipa Evropskega parlamenta prihodnji teden odpotovala v ZDA in upam, da boste tudi tam dobili dodatne odgovore. E, drugi tir, ki je usporeden temu, pa je seveda vprašanje, ali želimo na evropski ravni drugačno rešitev, ali e, želimo spostaviti nek nov organ. To je zelo pomembna razprava, eh, ki eh, jo moramo eh, zelo poglobljeno izvesti v Evropi. To ne more biti del pogajanj. Če se bomo odločili za to pot, nam bodo američani pomagali in predvidena je tudi vzajemnost, ampak mi smo tisti, ki se moramo odločiti. Komisija je pripravljena biti inovativna, ampak o tem se bodo odločile države članice. Vem, da je Evropski parlament zelo aktiven in eh, veselim se eh, teh razprav z vami. Gre torej za usporedno razpravo. Še usporedno pa je tu tudi delo kolegice Vivian Redding, ki že pripravlja mandat za dolgoročni eh, sporazum o varovanju podatkov v zvezi z vsemi sporazumi, ki imamo sklenjene za ZDA. In tudi to je, to je del eh, cele podobe. Eh, Eh, in za zaključek, vulkan na Islandiji povzroča veliko težav ljudem po vsem svetu in eh, vem, da zaradi tega ne morete glasovati, to obžalujem, ampak eh, predsednik je tukaj, jaz sem tukaj, moje službe so tukaj in upoštevali smo vse, kar smo dobili. Upoštevali smo vašo resolucijo, ki so jo podpisale štiri poslanske skupine, vse to bomo posredovali tudi ministrom. Če pa bomo. Eh, prestavili odločitev v svetu, bomo izgubili dragocena dva tedna za pogajanja. Američani so odprti, pripravljeni sodelovati, ampak vse skupaj ne bo enostavno, pogajanja bodo težka, potrebujemo kar največ časa in mislim, da je v interesu vseh, da stvar izvedemo čim hitreje, pa tudi kar najbolje. Uh, Če želite, da bo parlament glasoval še pred poletjem, je potrebno sprejeti odločitev za to, da se bodo pogajanja lahko začela čim prej. Upam, da imate nekaj razumevanja za to in lahko vam zagotovim, da sta tako svet kot komisija zelo podrobno prisluhnila vašim. Eh, pomislekom, vašim stališčem in to bomo vsekakor posredovali tudi ministrom v petek. Hvala. Hvala lepa, gospa Malström. Eh, s tem je razprava zaključena. Glasovanje bo pa na prvem zasedanju maja, kot ste ravno kar povedali. Sedaj imamo na dnevnem.